evening, Mr. Chairman. Kolegin in kolegin. Drage kolegice in kolegi, predlagam naslednje v zvezi z dnevnim redom. In sicer dobro bi bilo, če bi poiskali nekaj Eh, stavku v zvezi z odločitvijo v Švici in potem bi pa Doris Pak eh, prosili, da nam pove nekaj besed o situaciji v Bosni in Hercegovini. Če sem eh, jo pravilno razumel, je bila za ta vikend v Sarajevu. No, kadar obstaja nekje kak upor, imam vedno občutek, da je Doris bila v bližini. Če se pa strinjate, potem bi to naredili tako in bi to vključili v naš dnevni red in sicer pri zapisnikih bomo naredili tako kot vedno, potem pa v zvezi s eh, Švico najprej. Ne vem, ali je tudi pri drugih državah tako, vendar nikoli me niso toliko prosili za intervjuje kot, kajti to je prineslo nek nemir. mir. Rezultat je bil res tesen in zlasti na podeželju, na nemško govorečem nem, eh, podeželju se je to odločilo tako, tam, kjer je pravzaprav najmanj tujcev, eh, se pravi, največja sovražnost od tujcev je tam, kjer je najmanj tujcev eh, v mestih, v nemško govorečem kot tudi v francosko govorečem delu so se odločili za prosti pretok, ne pa v tičinu. Kajti, kolikor vem, je tam zelo veliko vozačev, ki se vsak dan pripeljejo iz Italije v tičino. E, moje mnenje je, da se mora s tem ukvarjati eh, naš eh, eh, odbor, torej naše pogodbe Švico veljajo in Švica mora v roku treh let dati nek predlog. Potem bo pa Evropska unija videla, kaj naj stori. Uh, seveda pa mora eh, to imeti določene konsekvence. Kajti, če so oni del enotnega trga, potem veljajo tudi svoboščene za Švico, za lucerni, lucernški. Eh, časopisem nekoč eh, rekel, lahko se dogovorimo, da ne bo prostega pretoka delavcev, potem bomo pa odpravili prosti pretok za kapital. No, Sem pa seveda dodal, da sem to rekel ironično. Kaj ti eh, tudi v Nemčiji bi razrešili marsikateri problem, če bi se pogovarjali o utajevanju davkov. Vendar tudi to je bilo mišljeno ironično. Torej, ni nekega velikega razburjenja na naši strani predlagam, da vzdržujemo stike z našimi švicarskimi kolegi. Eh, odbor za zonanje za deve iz švicarskega parlamenta, ki je bil pred nekaj tedni tu na obisku, je pod vodstvom osebe, ki je del pač stranki, ki je predlagala uh, referendum. Treba je pa biti zelo jasen, nihče ne sme izbirati tistih najboljših eh, delčkov in zavračati tisto, kar mu ne ustreza. Eh, tu gre za svoboščine v Lisbonski pogodbi in tega ne more nihče kar tako odpovedati. Tu ne gre za bilateralne pogodbe med posameznimi državami in posamezne eh, pozicije, kot naprimer Združenega kraljestva, se tu ne morejo upoštevati. Eh, torej, tu gre za eh, skrb zaradi prostega pretoka ljudi, ki zapuščajo Evropsko unijo, o tem moramo tudi razpravljati. Mi moramo seveda tudi govoriti o zlorabi eh, prostega pretoka. Eh, prosti pretok je seveda v glavnem pozitiven, eh, vendar medije in predstavnike tiska zanimajo zlasti tisti primeri, ki kažejo neko zlorabo. In in eh, pri državnem denarju nikoli ni mogoče stoodstotno izključiti zlorabo. Mi moramo pač storiti vse, da to preprečujemo in to je najboljša eh, pot za to, da tega ne bi izkoriščali proti evropejci. Mislim, da je to najboljši predlog za naše ravnanje glede Švice. Ali želi kdo besedo v zvezi s tem? Očitno ne. Da, prosim, gospa Muniz. Hvala, gospod predsednik. Eh, nekaj ste omenili kot šalo, ampak sama sem eh, upala, da Eh, je to res? Lahko govorimo o prostem pretoku eh, blaga in oseb v Evropski uniji. Te štiri načela moramo eh, zagotoviti. Ne moremo pa upravičiti določenih zlorab. Imamo več kot 120 sporazumov s Švico. Eh, in nobenega sporazuma ni na področju bančne tajnosti. Eh, vsi ti sporazumi so povezani s številnimi področji, s prevozom, s številnimi pristojnostmi Evropske unije. Eh, ko je torej ogrožen eden od glavnih principov, mislim, da bi morali ukrepati in ne čakati nekaj let, da se potem vse to začne izvajati. Mislim, da moramo uh, tukaj eh, nekaj narediti, poslati neko sporočilo z eh, strani tega odbora in eh, pokazati, kaj mislimo o tem. Prosim, če me poslušate, mislim, da bi morali zapisati, kakšni so temeli, na katerih temelijo naši sporazumi s Švico in pod kakšnimi pogoji ti sporazumi veljajo. Hvala. Thank you. Thank you, chair. I, I... Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu liberalcev bi rad eh, povedal, da obžalujemo rezultat tega eh, eh, referenduma in prosili bi vas, da prosite tiste, ki so pristojni za politiko, da pripravijo nek zapis spis s celotnimi implikacijami vsega tega, kajti jaz se niti ne zavedam, koliko bo to vplivalo naprimer na Erasmus eh, in prav gotovo obstajajo še druga eh, področja, kjer bo učinek zelo velik. Dobro bi bilo, če bi dobili neko beležko vsemi eh, posledicami. Mislim, da bi to tudi pomagalo nam v naših pogovorih s švicarskimi kolegi. Hvala. Da, gospod predsedujoči, izredno podpiram vašo linijo eh, in sicer da ne ravnamo prenagljeno. Eh, seveda moramo biti odločni, to je eh, prekršek zopr evropsko zakonodajo in pogodbe vendar jasno mora biti naslednje. Sklep pravi, da mora švicarski zakonodajalec v naslednjih treh letih pripraviti predlog zakona in sedaj eh, ne moremo dopustiti, eh, da švicarski zakonodajalec ne bi imel možnosti, da pripravi zakon, da morda razlikuje v tem zakonu eh, med prostim pretokom Evropske unije in drugim eh, prostim pretokom. Eh, če zdaj preveč naglo ravnamo, bo nastal vtis, da ko spregovori za ljudstvo, da Eh, to velja že kot zakon eh, torej mi ne smemo groziti takoj s sankcijami jaz sem za odločno linijo da ne bo pomote vendar ta linija mora temeljiti na poznavanju dejstev in eh, tega poznavanja po včerajšnjem referendumu pravzaprav nimamo mi moramo počakati na predloge švice hvala lepa gospod predsednik kolegi morda še niso razumeli, da je Švica demokracija in da je zauzela stališče, ki nam morda ni všeč, vendar niso člani EU in jim ne moremo reči, naj glasujejo še in še in še, dokler izid ne bo nam všeč. Glasovali so z demokratskim pristopkom eh, tesen izid, ki nam pač ni všeč. Če bomo pač eh, začeli eh, groziti sankcijami, potem bo nastalo več težav kot sicer. Eh, lahko se argumentira tudi s tem, da so tako glasovali zaradi določenih vidikov in skrbi v zvezi z Evropsko unijo in to, kar se dogaja v Švici, se podobno dogaja naprimer v eh, severnih eh, evropskih državah, naprimer tudi v eh, moji. Mi moramo torej na pameten način razrešiti to težavo in ne teptati po tleh in kričati. Mi moramo najti pravzaprav neko pametno rešitev in ne dovoliti, da se nam ta izmuzne. Hvala. Ja Hotela sem samo povedati, tudi v Švici obstajajo določena velika gibanja, ki so prestrašena zaradi rezultata, naprimer na področju znanosti, raziskovanja. Slišala sem v radiju profesorja, ki pač pravi, da ne bi imel tega znanstvenega standarda brez uh, teh priseljencev, naprimer uh, eh, Nemcev, Francozov, uh, ki poučujejo v Švici. In eh, zavračanje, odklanjanje tujcev je zlasti veliko v nemško govorečem podeželju. To izkoriščajo E, mislim, da ne smemo e, prenagljeno reagirati, vendar reči moramo pakta sunt servanda in e, če en partner odloči nekaj, ker pač to zahteva od njega državljan, potem moramo mi tudi najti primerni odziv. No, malo pa se eno moramo počakati. No, potem bi pač eh, rad nekaj povedal, eh, ker sem te videl včeraj na televiziji. Moja žena je rekla, da si imela eh, lepo ruto, vendar kar zadeva kombinacijo z rekajcem, o tem bi lahko še razpravljali. No, ne smemo pretiravati. Mi moramo pogledati, kaj se je zgodilo. Od 19.500 glasov je bilo za. Vendar dejstvo je da eh, določeni nižji sloji nimajo velike koristi od eh, gospodarskega uspeha. Torej v Švico prihajajo eh, dobro izobraženi ljudje in pravzaprav na ta način preženejo domače prebivalstvo. Vse to je tudi vplivalo. Eh, torej eh, Švico se lahko še marsikaj eh, dogovorimo, mi moramo pokazati, kaj so naše svoboščine, kaj je s pogodbami iz leta 99 sedmimi poglavji. Skrbi me Štrahe v Avstriji, skrbi me Marie Le Pen, skrbi me to, kar pač pravijo Eh, eh, na primer v združenem kraljestvu farage eh, saj bi lahko ostal pravzaprav doma saj ga tukaj ne rabimo ta stil me bistveno bolj moti. Eh, mi moramo spoštovati, kar so rekli švicari, to je njihova pravica, vendar tudi pri nas je dovolj populistov, ki se premislijo vedno pri svojih izjavah eh, in jeseni govorijo eno, mladi drugo. Eh, politika ne sme biti pravzaprav ravnanje po eh, tem, kar se govori v gostilnah eh, in dobro bi bilo, če bi eh, določeni velikani evropske politike pred referendumom molčani, kaj ti noben, noben narod ne mara, če mu drugi predpisujejo nekaj drugega no lahko bi sedaj morda tudi predstavil uh, definicijo bavarca, vendar pustil bom to raje pri miru. Gospod Howitt. Ne vem, ali je taka razprava eh, koristna, če je predolga, eh, vendar kratka razprava je dobra. Strinjam se z britanskimi konzervativci. Grozljiv grožnje so kontraproduktivne in mi moramo biti eh, zelo previdni. Mislim, da je kljub vsemu eh, prav, da rečemo, da je treba spoštovati mednarodne pogodbe in eh, to mora priznati tudi Združeno kraljestvo, tudi eh, pri nas je veliko ljudi, ki želi spoštovati pogodbe, želi pa eh, pravzaprav reforme, pa ne samo zaradi lastnih prebivalcev, temveč zaradi eh, vseh evropskih prebivalcev. In mislim, da je to treba tudi razumeti v tej razpravi. In to je seveda tudi demokratičen pristop treba je torej spoštovati eh, večinsko odločitev. Eh, vendar vsak ima eh, po mednarodnih pogodbah pravice in dožnosti. Če nekdo ne izpolnjuje dožnosti, potem je upravičeno, da ne uživa pravice. In to je treba vedeti v vseh državah. Hvala lepa. Torej, predlog, da najprej pregledamo pravno situacijo, je dober. Tu obstaja znana giljotina v teh pogodbah, kajti ko nekdo uh, izstopi iz ene pogodbe, potem to povleče za sabo uh, izstop iz drugih pogodb. Uh, tu moramo tudi pregledati, kako je v svetu, eh, ali je tu potrebno soglasje, ali je večinska odločitev, kakšni mehanizmi tam veljajo, to moramo upoštevati, ko se odločamo in vse levena moramo tudi eh, povabiti na pogovor, eh, kajti on bi nam lahko tudi dal dodatne razlage, saj skrbi v imenu Evropske unije za ta pogovor. Eh, sektor. Eh, Sir Robert, da, demokratična odločitev, vendar oni imajo pravzaprav tudi eh, pogodbo z nami in če ena stranka odpove pogodbo, potem jo lahko tudi druga. Eh, to možnost eh, mora biti eh, predvidena, kajti sicer drugače nobena pogodba ne bi veljala nihče je ne bi mogel uveljavljati. Torej, pogovoriti se bomo, moramo s predstavniki švicarskega eh, parlamenta. Eh, Eh, ne vem ali naj to storimo takoj morda je bolje da nekoliko počakamo eh, morda bi to lahko naredili marca aprila v strasburu ali pa bi se nekaj naših predstavnikov iz eh, strasbura odpeljalo v švico mi moramo najprej pogledati ali lahko dobimo hiter prikaz pravne situacije No, najosnovnejše informacije lahko zberemo že v naslednjih eh, dveh dneh, saj nas eh, stalno sprašujejo potem in mi moramo imeti tu strokovne informacije. Torej, prisrčna hvala, ne vem, kdo je to predlagal. Mislim, da je to bil kolega Watson, da potrebujemo pač eh, nek pregled in potem bomo eh, potem odločili ali naj mi reagiramo na eh, to švicarsko odločitev. Ne vem, ali je primerno, da že sedaj karkoli storimo. Bomo tako ravnali. Hvala, Doris. V petku po Strasboru sem bila v Bosni, eh, ker sem eh, hotela odpreti zimski festival s predstavniki kulture. Ta zimski festival poteka že 35 let v Bosni, v Sarajevu. Mikrofon nagaja. Does it work now? Yeah. No, zdaj je bolje. V petek sem bila v Sarajevu, eh, da bi s kulturniki odprla zimski festival, ki poteka še 35 let v Sarajevu, tudi v času Eh, ko je bil Sarajevo obkoljen in so ga obstreljevali. Eh, nismo pa mogli priti do samega eh, kraja zaradi tega, ker je bilo nekaj zaprtih ulic zaradi demonstracij. Potem nam je uspelo organizirati to otvoritev, vendar ni bilo veliko prisotnih zaradi tega, ker ljudje niso mogli priti Potem smo hoteli vse prestaviti na večer v gledališču, in eh, potem smo pa zvedeli, da so se mirne demonstracije spremenile v izgrede, huligani recimo jim tako so bili tam, so se žigali hiše, policijska vozila in tako naprej. Nihče ne more reči, eh, kdo je kaj storil, vendar te demonstracije so nekateri dejansko izkoristili za svoje namene. Bosna in Hercegovina Eh, je eh, pravzaprav eh, v akutnem stanju že od začetka tedna, ko so v Tuzli delavci začeli demonstrirati zaradi nezadovoljstva kantonske vlade. Federacija v Bosni in Hercegovini je razdeljena na dve identitete poti eno je eh, bosansko hrvaška federacija in tu je deset kantonov deset vlad deset eh, premijejev in v glavnem nihče ne naredi kaj dosti ljudje so nezadovoljni in zaradi tega je v sarajevu prišlo do velikih de demonstracij prišlo je potem tu do izgredov eskalacije eh, podobno je bilo tudi v Mostarju, sicer na obeh straneh eh, reke, se pravi na eh, bošnjaškem in na hrvaškem delu. Eh, Sažgali so mestno hišo in podobno. V kantonu Una nad Pihačem je bilo podobno in tudi tam so. Eh, zasebno nadlegovali predsednika kantona, hotel, ki je menda v njegovi lasti, je bil tudi poškodovan. Torej, stvari so on stran obvladljivega, vendar moram reči, da smo to pričakovali. Ne, da bodo huligani na cestah, temveč, da bodo ljudje pokazali svoje nezadovoljstvo na ulicah in rekli, tako ne gre več naprej. Ne vem, kako se bodo stvari razvijale naprej, vendar nekateri so se prebudili. Trije kantonski ministri so se odpovedali svoji funkciji, eh, nekateri pa še vedno niso razumeli in njihove razloge za protest teste so različni. Zatem teči zelo veliko in sicer nezadovoljstvo med etnični problemi, nezadovoljstvo s e, nedejavnostjo vlade. In v svojem poročilu v četrtek smo tudi rekli, vladajoči ne sodelujejo, ne približujejo se zaradi tega prav nič Evropski uniji. Perečih problemov prebivalstva e, ne obravnavajo in vse to je opogumilo ljudi in eh, to bodo tudi eh, pokazali v prihodnje, kako veliko je njihovo eh, nezadovoljstvo. Ne vem, kako so se stvari razvijale naprej, sem ravno kar prišla od doma. Torej, mi že leta in leta pač mislimo, da bi nekdo vladajoči moral nekaj reči in to ne mi. Če mi pravimo pravzaprav njim, eh, nič ne naredite, potem je to nekdo od zunaj. Če pa lastni ljudje eh, isto povedo, potem se bodo morda prebudili. V Republiki Srpski je eh, prišlo samo da manjšega shoda, 300 demonstrantov, ki so se potem rašli. Dodik eh, pa je eh, z Bosićem i s predsjednikom STS-a eh, šao v Beograd k Vučiću i njim očitno tudi gori pod prsti. Ko se začnejo taki zgredi, potem se to lahko razširi po celi državi, če ne bo pač politika začela ukrepati v Bosni in Hercegovini mnogi eh, zahtevajo sedaj predčasne volitve, ne šele oktobra, eh, ali bo to kaj spremenilo, tega ne vem. Vendar o tem se govori in eh, to tudi eh, jasno eh, kaže, da ne vemo, kdo vleče niti v ozadju, ne vemo, ali gre tu res samo za nezadovoljstvo občanov ali pa nekdo pravzaprav zlorablja državljane za strankarske eh, interese. V sredo zvečer v parlamentu nisem mogla dokončati svojega govora, ker sem predolgo govorila. Če bi pač uh, rekla en stavek, ki sem ga načrtovala, bi uh, verjetno rekli, uh, da sem jaz to povzročila. Zaradi tega, ker sem hotela reči, naj prebivalci uh, nekaj naredijo in naj pač. Uh, podkurijo svojim politikom in še dobro eh, da me je eh, predsednik parlamenta prekinil in tega nisem izrekla no očitno je to kar čuti prebivalstvo nezadovoljstvo nihče ne skrbi za brezposelnost boljše izobraževanje za gospodarska vprašanja vse je stvar barantanja med etničnimi mejami in potem eh, se tu potrati veliko denarja. Tu imamo stalno korupcijo. Če eh, se pogovarjate s taksisti in ljudmi na cesti, potem vsi pravijo, da so povsem korumpirana država in uh, ves denar gre v žepe politikov. Uh, torej, ne želim se ga ponavljati, vendar mislim, da imajo ljudje prav in tudi pri sredstvih uh, uh, pomoči moramo biti zelo previdni, vendar najprej poglejmo, kaj se dogaja in potem razlikujemo med tistimi, ki dostojanstveno demonstrirajo te, moramo podpreti huligani, pa niso tisto, kar bi potrebovala država. Hvala, predsednice. Evo... Najlepša hvala, gospod predsednik. Posem podpiram to, kar je povedala kolegica Pak. In zlasti to, da moramo razlikovati med tistimi, eh, ki organizirajo socialne demonstracije zaradi težav v državi in politično manipulacijo in zlorabo prebivalcev. Nekateri poskušajo pač eh, politično izkoristiti eh, te demonstracije za svoje politične namene. Pomislimo tudi na Mostar, na vzhodnem delu. Eh, so pošiljali na zahodni del eh, provokativna sporočila in eh, mi moramo zagotoviti, da ta upor ne bi prenesel mednacionalnega spora in spopadov v Bosni in Hercegovini. Mislim, da tu še ni veliko storjeno. Jutrišnji pogovor z Ashtonovo bo tudi dobra priložnost, da se pogovorimo o Bosni in Hercegovini. Treba je izključiti vse oblike radikalizacije in eh, sporočilo Evropskega parlamenta in resolucija iz prejšnjega tedna, eh, da eh, separatizem in centralizem zavirata Bosno in Hercegovino na njeni poti in mi moramo pač dati neko upanje državljanom, državljanom Bosne in Hercegovine, ne glede na to, katere narodnosti so. Hvala lepa. Gospod predsednik, rad bi podporil to, kar so povedali kolegi iz Lase Doris Pak. V četrtek sem na plenarnem zasedanju govoril o tem, kako nujno je, da se protesti nadaljujejo, kajti to protestno gibanje je že starejše. To, je, eh, to se je začelo že pred dolgimi časi kot eh, študentsko gibanje, kot eh, dvig študentov. Potem je zadeva eskalirala, sedaj pa so se premišljale tudi radikalne skupine. To, da mislim, da te predčasne volitve ne bodo ničesar rešile, kajti kdo jih zasteva, med drugim tudi STA. Torej, te nove volitve bi med drugim vodile k temu, da bi ponovno izvolili iste ljudi, tiste ljudi, ki danes že vladajo, morda v drugačnih sestavah. Torej, mislim, da bi se morali mnogo močneje angažirati, kajti uh, posle imamo s posem eh, pasivnim političnim razredom. Ljudje eh, se izseljujejo iz Bosne in Hercegovine, številni so zaposlili državo, spet drugi pa se radikalizirajo. In sicer, čeprav smo tej državi namenili številna sredstva, eh, tja smo poslali enote, pa tudi civilno upravo imamo tam pa nam to do sedaj ni prav veliko prineslo. Zato že mislim, da bi se morali intenzivneje ukvarjati s tem protestnim gibanjem, pa tudi za dejstvom, da nismo povsem nedolžni. Kajti Dajtonska pogodba eh, eh, je eh, končala vojno, ni pa prenesla miru in samo protestno gibanje oziroma sami protestniki ne bodo spremenili zadeve, mi sami pa tudi ne. Zato nujno svetujem, da se naš odbor prav k malu za to temo ukvarja, kajti sicer bo to uh, res še slabše eskaliralo. Wir kommen jetzt äh, zur normalen Tagesordnung. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Uh, gospa Marija Muniz de Urkisa je poročevalka in sicer imamo tukaj razrešnico uh, splošnega proračuna Evropske unije in sicer Evropska komisija. Aha, želite še besedo o Bosni? Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Rada bi podprla eh, Doris Pak in tudi gospoda eh, Poselta in gospoda Štira. Res bi vas prosila. da si natančno ogledamo, kaj se dogaja v Bosni in Hercegovini, kje se kaj dogaja, katere sile tečejo za tem in včeraj sem spremljala vse, eh, poslušala sem Škofa, Komarico in Puliča in poslušala tudi vsa agencijska sporočila eh, iz Bosne in Hercegovine, eh, pa tudi na Hrvaškem in tudi drugot. Tu je nekaj znakov da eh, gre za ostajo samo enega naroda v Bosni in Hercegovini. Eh, torej, eh, tudi na. Eh, področju mostarja eh, so se upori začeli na vzhodnem muslimanskem delu in potem so šli na hrvaško in policija tu ni ukrepala pa je prišlo do eh, zažiganja rušenja in podobno mislim da je stvari res treba pojasniti in jutrišnjo priložnost ko pride eštonova moramo izkoristiti zato da stvari razčistimo in upam, da bo naš odbor eh, eh, potem več vedel in da bodo tudi drugi eh, organi več vedeli, kaj se dogaja v Bosni in Hercegovini in upam, da bomo sprejeli ustrezne korake in da bomo ugotovili, kdo stoji za temi nemiri, za temi upori. Tu ne gre zgolj za socialne nemire. Eh, seveda prihaja eh, do socialnega upora in eh, ta je tudi upravičen, vendar tu ne gre zgolj samo za to. Hvala. Hvala lepa. Sí, gracias, presidente. Pues en los... Hvala. Najprej sami svoje mnenje o razrešnici za ESDD in Evropsko komisijo. Najprej bom pri Evropski službi za zmanje delovanje povedala naslednje. Pozitivno ocenjujem, da je ta služba dobro upravljala eh, svoj proračun. Računsko sodišče eh, ni otvorilo nobenih bistvenih napak, eh, vendar pa smo vseeno prejeli 14 predlogov sprememb k temu mnenju. Določeni so tudi moje in prišli smo do eh, nekaterih kompromisov. Mm, en kompromis imam pred sabo, ki zajema pet predlogov sprememb. Eh, govorili smo o tem, kako izbirajo eh, osebje na vodilnih mestih. Tukaj bi potrebovali več ravnotežja pri spolu in pri geografski porazdelitvi. Seveda pa moramo upoštevati tudi kriteriji usposobljenosti za določeno mesto. Uh, z gospodom eh, Bilalom sem se pogovarjala o tem in z gospod Vajdere. Eh, Ona dva sta podala predloge o tem. Potem eh, pomembno za države članice je, da ima Evropska unija svoje delegacije v določenih državah, kjer države same nimajo svojih predstavništev. To je za nje zelo pomembno in zato države članice spodbujamo, da podprejo eh, delovanje službe za zunanje delovanje in delegacij in da v tem vidijo neko priložnost. Eh, strinjamo se s predlogom gospoda Salafranke, da bi Evropska unija morala imeti delegacijo v Panami, kajti to je država, ki je ključnega pomena za trgovino z Evropsko unijo, eh, ne samo za povezave z Latinsko Ameriko, ampak z Ameriko na splošno pomembna je predvsem zaradi svojega geografskega položaja v Srednji Ameriki med obema velikima deloma ameriškega kontinenta. E, poleg tega moramo e, povečati varnost osebja in njihovih komunikacij. E, to je prosila sama služba za zunanje delovanje, torej, da se ta varnost izboljša. E, ta služba ima pomembno vlogo Eh, da krepi prepoznavnost Evropske unije v tujini, v tujini to moramo še okrepiti. Treba pa je izkoristiti vse sinergije med službo za zunanje delovanje in državnimi članicami, da se uh, uh, bo ta prepoznavnost razvijala še naprej. Uh, to je kompromisni predlog, ki zajema različne vidike, uh, ki so bili vključeni v predloge sprememb. Hvala. Herr Salafranca. Gospod Salafranca. Sí, gracias, eh, señor presidente. Hvala. Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil gospe Muniz za obe mnenji. Mislim, da eh, obe gre sta v pravo smer. Eh, obe sta tudi usklajeni z priporočili, ki jih je podalo računsko sodišče. Zato je pomembno povdariti, pomen dobrih politik in transparentnosti upravljanja proračunskih sredstev. Pomembno je povdariti tudi težave, ki obstajata pri obeh mnenjih. E, gre predvsem za težave pri dejavnostih, ki se financirajo prek mednarodnih organizmov. Evropska unija Mm, Združenim narodom in tudi drugim mednarodnim organizacijam namenja velika sredstva. Uh, mislim, da uh, to prinaša veliko dodano vrednost in Evropska komisija ima tukaj pomembno vlogo, uh, kar zadeva e SZD. Pa se zahvaljujem gospe Muniz za sodelovanje. Mi smo za kompromisne predloge, ki jih je poročevalko oblikovala. Eh, skupaj z drugimi političnimi skupinami in predlagateli predlogov sprememb. Hvala, govorila sem uh, samo o službi za zunanje delovanje, želela pa bi spregovoriti še o uh, Um, razrešnici za komisijo. Deset predlogov sprememb uh, smo uh, sprejeli, uh, potem smo oblikovali še ustni predlog spremembe in pa kompromis, ki zajema tri predloge sprememb. Nekaj kritičega duha je bilo, predvsem glede na napake, ki so se pojavljale v prejšnjih letih. Napake, ki jih je zaznalo računsko sodišče. Eh, gre pripisati predvsem eh, spremembi vzorčanja. Mi si prizadevamo za boljše nadzorne mehanizme, eh, predvsem, ko gre za upravljanje predplačil oziroma obračunavanje predplačil. Potem smo dodali še mm, nek odstavek ko gre za opazovanje volitev. Mislim, da se sredstva, ki so namenjena za to, lahko porabijo tudi za druge namene. Sredstva lahko eh, namenimo tudi za samo opazovanje volitev. Če je to zapisano tako, potem tukaj pride do uh, izgube sredstev. Uh, veliko opreme uh, potem ostane v teh državah, uh, kjer so nameščene naše delegacije za opazovanje volitev. Eh, tukaj gre za računalnike, tiskalnike in tako naprej. Eh, mislim, da bi morali ta strošek ponovno proučiti eh, v naslednjem obdobju. mi tukaj govorimo o zunanjem eh, delovanju Evropske unije in to od nas zahteva, da smo eh, zelo eh, natančni pri učinkovitosti porabe naših sredstev. Samo na ta način bomo lahko v prihodnih proračunih se izognili pomankanju sredstev. Treba je vedeti, katere so naše prednostne naloge. Hvala. Thank you very much, Mrs. Muniz. Hvala lepa, gospa Muniz. Gospa Jaten Makej, sicer pa vas vse lepo pozdravljam. Kiitoksia. Neli asija. Hvala lepa. Rada bi spregovorila o štirih točkah. Najprej bi se rada zahvalila gospe Muni za odlično sodelovanje. Rada bi podarila določene stvari. Eh, sredstva je treba pregledneje upravljati eh, eh, in zlasti je treba upoštevati vedik preglednosti. To je zelo pomembno načelo in tega ne moram dovolj povdariti. Poleg tega bi rada spregovorila še o eni stvari. V naši politični skupini smo zaskrbljeni. In sicer v zvezi s projekti v državah članicah, eh, nimamo zadostnih informacij. Mislim, da bi morala komisija to popraviti. Tudi to je povezano za načelom preglednosti in pa za načelom eh, pravilnosti. Tega ne moramo presoditi, potem ko smo dobili eh, rezultate o izidu. Naslednja točka. Tukaj imamo visoko število mest na visoki ravni v službi za zonanje delovanje. Veliko preveč je teh delovnih mest v primerjavi z drugimi inštitucijami in tudi to je treba popraviti. In četrta točka. Geografska uravnoteženost. Visoka predstavnica je ob začetku svojega mandata dejala, da želi posebej paziti na to, da bo geografska in pa spolna razporeditev upoštevana, ampak nič od tega se ni uresničilo in zato sem zelo zaskrbljena. Mislim, da če se uvede nova uprava, potem se je mnogo lažje lotiti teh vprašanj, kot pa, če je vse potekalo napačno in je treba ukrepati kasneje. In mislim, da je treba sedaj to popraviti. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš prispevek. Bi še kdo želil besedo? Ne. V tem primeru pa dam besedo gospi Moniz za uh, zaključek. Da, eh, vse nas skrbi število teh visokih mest in pa pomankanje ravnotežja. To sem zapisala v svojem besedilu. Geografsko porazdelitev glede tega mislim, da, bi, eh, da je problem ne toliko geografska porazdelitev, ampak eh, neravnotežja med spoloma. Mm, ampak omenila sem oboje, kaj ti eh, to skrbi tako člane tega odbora kot parlament. Potem pa tudi pomankanje transparentnosti. Morali bi vzpostaviti več nadzora, predvsem pri Evropski komisiji, pa tudi pri SZD. Um, zato naj povem, da se strinjamo s kritikami tudi s predlogi. Predlogi morajo biti uh, konstruktivni. Uh, ne moremo zavrniti razrešnice, to ne bi ničesar rešilo, uh, ustvarilo bi samo še večje nezaupanje pri državljanih v te institucije in v zunanje delovanje Evropske unije mislim, da je bolje predlagati določene eh, konstruktivne predloge in eh, to smo tudi želeli doseči v večini predlogov sprememb. Hvala. Hvala lepa. In tako smo zaključili za razpravo v zvezi s tema dvema točkama. Naj vas spomnim, da bomo o tem glasovali jutri zjutraj. Sedaj pa se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. Tukaj gre za preporočilo Sveto komisije in Evropske službe za zonanje delovanje o uporabi radiotelevizije kot orodja v diplomaciji Evropske unije. Kolegice in kolegi, drugokrat obravnavamo osnutek eh, priporočila in sicer o uporabi radiotelevizije kot orodja v diplomaciji Evropske unije. Glasovanje bo potekalo jutri zjutraj. Takoj bom dal besedo poročevalku Siru Grehamu Watsonu, ki nam bo predstavil svoje stališče o amandmajih oziroma predlogu spremembi in pa o kompromisih. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se vsem kolegom, zlasti pa eh, poročevalcem o senci, za njihovo pomoč. To, kar bomo predstavili odboru jutri zjutraj je v resnici zelo izboljšano besedilo v primerjavi z izvornim besedilom, ki sem vam ga predložil. Hvaležen sem poročevalcem v senci za njihovo pomoč in pa za konstruktiven način, kako so se lotili dela. Mislim, da je pravično reči sledeče. Med političnimi skupinami vlada precejšnji dogovor, da potrebujemo neodvisne radiotelevizijske medije, da so, da bi podprli vrednote, ki so zapisane v pogodbah Evropske unije in sicer znotraj Evropske unije, pa tudi v kontekstu zunanih odnosov Evropske unije. Vsi se tudi strinjamo, da. Evropski radijski in televizijski mediji, mediji zunaj Evropske unije igrajo pomembno vlogo pri promoviranju Evropske komisije in evropskih vrednot, eh, pa tudi demokracije, medijskih pravic in pa človekovih pravic posod po svetu. To je tudi mm, možnost za eh, to, da ljudje tam dobijo visoko kakovozne informacije eh, preko Evropske unije. Podpiramo tudi novinarsko. Ja, neutralnost in pa objektivnost. Zato pozivamo svet, eh, služba za zunanje delovanje in Evropsko komisijo naj določi specifični pristop do evropskih radijskih in televizijskih medijev kot del strategije eh, zunanjih zadev Evropske unije. Upam, da bo to ustvarilo eh, takšno okolje v tretjih državah, da se bodo lahko razvili radijski in televizijski mediji, ki bodo eh, profesionalni in neutralni in da bomo tako lahko tudi radijske in televizijske medije podprli mednarodno. In sicer s tem, da bomo vključili tudi listino in pa zagotovili eh, celotno pokritje. To bi moralo biti posebno neodvisno od kakršnih koli vladnih, eh, vlad, poslovnih interesov zagotavljati bi morali uh, visokokakovostno vsebino in pa uporabljati zadnje uh, tehnologije. In zato smo se tudi odločili, da bomo pozvali za listino, radijsko televizijsko listino, ki, s katero bomo potem tudi spodbujali objektivnost informacij. Zahvaljujoč prispevkom kolegov smo imeli zelo dinamično razpravo o sedežu eh, Euronewsa. In 92. predlogu sprememb sem je zelo sodeč predlog. Dobro bi bilo, če bi ukrepili zmogljivosti Euronewsa in sicer v Bruslju. Mislim, da ni treba sedeža nujno prenesti v Bruselj. Za novinarje je pomembno, da so eh, blizu središč odločanja, tako imajo hitrejši dostop do informacij. In zanima me, kaj menijo o tem predlogu drugi kolegi, preden bomo jutri glasovali. Večina eh, predlogov sprememb je vključenih v kompromise. Sedaj imamo šest. A, eh, kompromisnih predlogov sprememb in upam, da bodo kolegi te predloge eh, pri glasovanju jutri lahko podprli. Tako da bomo na drugi februarski plenarki o tem lahko glasovali. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo gospodu Salafranki. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsednik gospod predaj poročevalec v senci moje skupine, ampak danes ni mogel priti v Brusel. Prišel bo kasneje, prosil pa me je, da zdaj jaz v imenu politične skupine gospodu Watsonu in drugim poročevalcem v senci povem naše mnenje. Zahvalil bi se za plodno sodelovanje. Kar se tiče stališča naše politične skupine, gospod Preda izraža zadovoljstvo, da je eh, prišlo do dobrega sodelovanja, ko gre za pobude predlagane v tem dokumentu. Evropska ljudska stranka bo lahko to priporočilo podprla v celoti in tudi vseh šest eh, kompromisnih predlogov. Mnenje našega poročevalca v senci gospoda Prede je naslednje. Eh, meni, da kompromisni predlogi izboljšujejo originalno besedilo in v tem smislu gospod Preda izraža svoje zadovoljstvo, da eh, ste eh, vzeli na znanje tudi skrbi in predloge naše politične skupine. Gospod Preda je zadovoljen tudi s tem, da je poročevalec Eh, nekoliko spremenil eh, stališče glede sedeža za Euronews. Eh, to je za našo politično skupino občutljivo vprašanje in upoštevali ste tri predloge spremembe, sprememb, ki so bili podani v zvezi s tem. Še predloga sprememb 108 in 111. Upam, da jih boste upoštevali. Predvsem tisto, kar zadeva. Uh, Eh, zunanjo radijsko eh, službo, da bi bilo sodelovanje s tretjimi državami še boljše. To je mnenje gospoda Prede. Eh, želim vam pa povedati, da podpiramo vaše priporočilo in da ga bomo podprli tudi na glasovanju jutri. Hvala lepa. Bi želel besedo kdo iz vrste SD? Ne. Potem pa dobi besedo gospod Eves Marker iz vrst zelenih. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Rad bi se zahvalil poročevalcu in pa poročevalcem v senci za predloge sprememb. Mislim, da se v vseh političnih skupinjah strenjamo, da želimo medijski sistem in pa medijsko strategijo, ki bo zagotavljala uredniško neodvisnost in pa nepristranskost, tako da se nobena stranka ne bo umeševala v uredništvo. Mediji bi morali zagotavljati objektivne informacije in pa morali upoštevati tudi najvišje eh, standarde vedenja eh, novinarjev. Kar se tiče skupne zunanje in varnostne politike, mislim, da bi lahko na ta način koherentno predstavljali politike Evropske unije, zlasti kar se tiče demokratičnih vrednot in pa svoboščin Evropske unije. Te bi morali zadostno predstavljati. Ponesli smo nekaj predlogov sprememb, nekatere ste upoštevali, druge ne. Kar se tiče zadnjega vidika, ki sem ga omenil, namreč demokratičnih eh, svoboščin in pa vrednot, v zvezi s tem smo unesli različne predloge sprememb, zato da bi ta vidik še okrepili. Evropska in svetovna javnost a, morata dobiti enoten pogled, eh, ki izhaja tudi iz eh, pogodb in upošteva svoboščine in vrednote. Evropska unija bi morala biti dober vzgled. Notranja politika in zunanja politika Evropske unije morata pri človekovih pravicah in vrednot biti usklajeni. Le na ta način bomo lahko ohranjali svojo verodostojnost. Naj pa izrazim še svoje razočaranje ker naših predlogov sprememb v zvezi s tem niste zadostno vključili. Zato prosim druge politične skupine, da pri glasovanju naše predloge upoštevajo. Nasplošno pa menim, da je rezultat lahko pozitiven in to je poglavitnega pomena. Hvala lepa, gospod Teno, ki je poročevalec v senci za EKR. Nikogar drugega iz te politične skupine ne vidim. Dobro, isto velja za gospo Veržija iz Gue. Njeto. Torej, besedo znova dajem uh, Siru Grahamu, da bo zaključil to razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvaležen sem gospodu Demasmakerju in pa Sela Franki za njune komentarje. In kot sem dajal na začetku, hvala lepa tudi za konstruktivni duh, v katerem smo delali. Veselim se glasovanja jutri in eh, veselim se tudi glasovanja, upam, na planarnem zasedanju 2 v februarju. V februarju. Hvala lepa, s tem smo zaključili za to točko dnevnega eh, reda. Kar se tiče izborno načrtovane točke sedem, bi želel povedati sledeče. Glasovanje o poročilu o evropskem eh, celostnem pristopu in pa o koherentnosti eh, zunanjega delovanja Evropske unije, to smo premestili na 17. februar. Prihajajoč oziroma v sredo bomo to obravnavali. Sedaj pa naslednja točka. Strategija Evropske unije v zvezi z Iranom. Poročevalka je gospa Monizde Urkiza. Prvikrat bomo obravnavali to eh, strategijo Evropske unije do Irana. 21. januarja smo priredili javno predstavitev o tej temi. Sedaj eh, je bil sklenjen začasni dogovor o jedrskih zadevah, zahvaljujoč prizadevanjem diplomacije Evropske unije. Sedaj se ta začasni dogovor izvaja in zato je sedaj pravilni trenutek, da ocenimo, na katerih področjih in do kakšne mere bi se morala Evropska unija močneje angažirati eh, v Iranu. Mislim, da bo naš odbor odigral poglavitno ulogo, da bi odgovorili na eh, to vprašanje Evropske zunanje politike. Besedo bom sedaj predal poročevalki. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, eh, da Eh, je tukaj Evropska unija eh, dosegla velik diplomatski uspeh. Eh, gospa Ashton konkretno se je zelo vključila v prizadevanja za izboljšavo odnosov med Iranom in EU. Trudimo se vzpostaviti neke koherentne odnose med Evropsko unijo in Iranom. Iran ima veliko regionalno vlogo, je regionalna velesila in cilj Evropske unije je, da eh, se eh, v tisti regiji vzpostavi mir. Torej, to je velik diplomatski uspeh Evropske unije, ki se mora nadaljevati. Eh, ta uspeh pa ni še zajamčen, zato vsi moramo za to vsi prizadevati mislim, da je situacija trenutno pozitivna. Eh, sama sem jo tako ocenila v svojem osnutku mnenja. Eh, vsekakor bodo k temu podani še predlogi sprememb. Želim pa povdariti še naslednje. Ne gre samo za zaslugo Evropske unije, ampak eh, naj povem, da je od junijskih volitev leta 2013 v Iranu prišlo do občutnih sprememb eh, pri odnosu Irana do zunanje politike. To lahko prispeva k temu, da se odnosi izboljšajo in da se Iran tudi bolje vključi v mednarodno skupnost. Te elemente bi morali izkoristiti. V ZDA imajo trdno voljo da ustrajajo pri tej poti in pri učinkovitosti, ki so jih dosegle sankcije do tega trenutka. Od zdaj naprej pa sankcije lahko postanejo negativne in porušijo to ravnotežje, ki se je zdaj vzpostavilo po 20. januarju. Eh, torej, scenarij je zdaj drugačen kot eh, pred kratkim, parlament se mora izraziti o tem. Mislim pa, da gre za uspeh Evropske unije, kot sem že povedala. Poročilo izhaja iz treh elementov. Eh, prva je eh, jedrska varnost oziroma tema jedrske energije. Tukaj imamo sporazum iz Ženeve ki predstavlja eh, neko rešitev oziroma ki pravi, da alternative mirovni rešitvi sploh ni. Bogatenje Irana uh, mora biti namenjeno samo za uh, pozitivne namene oziroma mirovne namene. Mm, tukaj so bile vključene države 3 plus 3, uh, pa svet Evropske unije in visoka predstavnica. Vendar imamo tukaj dve usporedni eh, poti. Mm, potem pa je še ena tema, ki zelo skrbi Evropsko unijo. Poleg jedrske energije, to so človekove pravice. Iran je v zadnjem času sicer izboljšal svoje rezultate na področju človekovih pravic, predvsem ko gre za pravice političnih zapornikov. Na tem področju so še nedavno obstajale velike težave, vendar pa uh, se je stvar izboljšala, ampak še vedno obstajajo veliki problemi pri manjšinah, uh, pri uh, skupnosti LGBT uh, ter smrtna kazen, ki se še vedno uporablja tudi za mladoletne. Dialog ne bi smel biti prekinjen, ne smemo ga opustiti. Eh, zaradi jedrskega vprašanja naprimer. Eh, torej, to je druga tema, ki zelo skrbi Evropski parlament. Parlament se je zgodovinsko gledano zanimal predvsem za jedrsko vprašanje, ampak mislim, da moramo ustrajati tudi pri spoštovanju človekovih pravic. Eh, poleg tega smo želeli vključiti v to mnenje tudi naslednje. nismo želeli, da se tukaj odprejo še dodatna vprašanja. Eh, torej, eh, pomembna se mi zdi vloga parlamenta v regiji, vključenost, eh, vključenost Irana v reševanje krize v Siriji, stabilizacijska vloga, ki jo Iran lahko odigra. Zaradi omejitev pri dolžini tega mnenja eh, se torej nisem spuščala v podrobnosti vsega tega, ampak eh, omenila sem konstruktivni element in konstruktivno vlogo, ki jo Iran lahko odigra v regiji. Torej, ne smemo se pri izgradnji odnosov eh, z Iranom omejevati samo na neka problematična vprašanja, ampak tudi na neke skupne teme Eh, naprimer trgovino z drogami, 80 odstotkov drog v Evropski uniji prihaja iz Irana. Eh, mislim, da eh, lahko tudi na tem področju zelo dobro sodelujemo. Ne smemo torej izhajati samo iz nekih sankcij, grožen in pa konfrontacij. Eh, moramo si ogledati tudi trenutno situacijo, to je res, ampak proces eh, dialoga in pogajanj moramo nadaljevati eh, in predvsem na tem temeli moje mnenje. Hvala. Hvala lepa. Bi kdo iz Evropske ljudske stranke rad nadomestil gospoda Zalevskega, ki je poročevala s osenci? Ne, je videti. No. Potem pa dobi besedo gospa Kromberg, ki je pašvaka v senci za zelene, je pa tudi predsednica delegacije za Iran. Izvolite, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozdravljamo to poročilo, kajti prihaja v pravem trenutku, kajti Evropski parlament mora dati konstruktivni prispevek delu, ki poteka eh, od dogovora iz Ženeve. Kot je omenil poročevalec, to je nesporno uspeh eh, za gospod Catherine Ashton in predstavlja pomemben prispevek k svetovni politiki danes. Skladen je tudi za upanjem iranđanov, ki imajo pozitivna pričakovanja, da bo prišlo do sprememb in mislim, da bi morali izpolniti ta izziv in hkrati ne pretiravati. Kar se tiče jedrskega vprašanja, mislim, da je to še vedno zelo občutljivo vprašanje. Pomembno je, kot je izraženo tudi v poročilu, da vse strani spoštujajo sporazum. Ne bi smeli uvajati novih sankcij, hkrati pa bi, Iran, bi moral Iran omogočiti dostop do vseh jedrskih in vojaških um, infrastruktur. Treba je izgraditi stike med Evropsko unijo in Iranom po drugi strani pa ni čas, da si zatiskamo oči pred položaji, kjer prihaja do razhajanj v mnenju. Mislim, da imamo ta hip možnost, da začnemo za dialogom, naprimer o človekovih pravicah. Ja, Irančani so povabili komisarje za človekove pravice UNO, imamo posebnega poslanca za e, Iran ampak Iran ni omogočil dostopa. Ko govorimo o svetu za človekove pravice v zvezi z Iranom, potem je dejstvo, da bi oni želeli imeti stike s eh, eh, eh, predstavnikom Evropske unije za človekove pravice. To bi morali predlagati. In dobro je, da poročilo predlaga tudi merila. To bi morali uresničiti zato da se bomo lahko približili drug drugemu. Mislim, da je pomembno, da Evropska unija ne usili um, pripravljen svežen človekovih pravic. Treba je prisluhniti tudi pogledom druge strani. Zlasti, kar se tiče smrtne kazni. 80 odstotkov smrtnih kazni je povezanih s eh, drogami. In Iran je pripravljen razmisliti o smrtni kazni na tem področju in to bi lahko utrlo pot za več sodelovanja med Iranom in Evropsko unijo, kar se tiče regionalne varnosti, kot je dejala tudi poročevalka. Ni eh, prav, da bi eh, sedaj eh, Saudska Arabija in pa Iran igrala igro, kdo je močnejši. Je pa, je pa res, da bo Iran odigral pomembno vlogo, kar se tiče Sirije. Iran bi moral imeti možnost, da pokaže, da ima novo zonalno politiko in da jo tudi preizkusi. To poročilo je seveda skolj prvi korak. In, um, komisija in pa služba za, za zonalne delovanje morata podati svoj prispevek. Morali bi imeti predstavništvo v Teheranu in morda bi morali imeti posebnega koordinatorja ki bi zadevo sprožil. Ko sem obiskala Iran, so vse države članice oziroma vsi veleposlaniki dejali, da res obstaja velika potreba po takšnem predstavništvu Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Šake. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki in pa kolegom za delo na tem. Ja osnutku. Mislim, da je res eh, primeren trenutek v Evropskem parlamentu, da si pogledamo odnose Evropska unija Iran in sicer na neodvisen in strateški način. Evropska unija bi morala imeti svojo neodvisno strategijo, kar se tiče Irana. Eh, gospod eh, predsedujoči, v uvodu ste dejali, da bi morali storiti več, ampak mislim, da je najpomembnejše to, kako želimo oblikovati te odnose. Jedrski sporazum pa sicer dominira naš dnevni red, ampak to ni dovolj. Ko smo decembra obiskali Iran, smo ugotovili, da bi lahko razširili sodelovanje, lahko bi eh, naprimer odprli predstavništvo Evropske unije, lahko bi si pogledali, na katerih področjih bi lahko sodelovali za Iranu, naprimer lahko bi se skupaj borili proti terorizmu ali pa proti drogam. Lahko bi razmislili o tem, kakšne eh, posledice bodo za državo, ko bodo zahodne enote zapustile eh, Afganistan. Lahko bi si pogledali tudi izmenjave na kulturnem in socialnem področju in seveda naša eh, prednostna naloga za človekove pravice. Mislim, da ne bi smeli biti plašni. Te pravice so univerzalne iz našega vidika. Naj podarim še nekaj predlogov, ki jih bom vključila v svoje predloge sprememb. Mislim, da bi morali nekaj povedati v zvezi z dejstvom, da so na volitvah imeli omajeno izbiro, da obstajajo tudi kriti, bolj kritični glasovi v Iranu, kar se tiče odnosa Irana s preostalim svetom. Okno priložnosti vidimo ta hip za boljše odnose in za več eh, odprtosti, ampak eh, ravno to je zelo krhko. Seveda je treba poudariti tudi eh, ne nekršitve človekovih pravic. 17 tisoč ljudi je bilo ubitih v Islamski republiki. Ko gre za sodelovanje na nekaterih področjih, ne povem tole. Pomembno je, da povdarimo sodelovanje in pa destibili in pa um, Hizbolah, in pa na učinek, ki eh, razbija eh, stabilnost. Mislim, da bi morali govoriti o tem, kako bi dali več moči civilni družbi in pa zasebnemu sektorju. Kakršnokoli sodelovanje, za katero bi se prizadevala Evropska unija, zato da bi se borili proti nezakonitemi trgovini za drogami, bi moralo vključevati tudi sporazume v zvezi s tem, kaj se bo zgodilo z osumljenci za eh, nezakonito trgovino za drogami tudi oni morajo dobiti pravično eh, eh, sojenje skladno za mednarodnimi standardi in da se ne bodo soočali z smrtno kaznjo. O tem smo govorili tudi v Iranu. Mislim, da eh, je to tema, o kateri bi morali nujno spregovoriti, to bi morali nujno vključiti. Iran je 1996. leta podpisal tudi medparlamentarni sporazum, iz tega izhajajo tudi določene obveznosti. Imam tudi nekaj predlogov v zvezi s tem, kako bi, bi bili lahko bolj vključevalni, ko gre za pravice manjšin. Treba je povdariti tudi potrebo potem, da bi morali imeti vsi osumljenci dostop do odvetnika. To je problem, ki ga vedno znova doživljamo. Ljudje nimajo dostopa do odvetnika, potem pa jih v nekaj dneh. Um, usmrtijo, ne da bi eh, družina o tem sploh kaj izvedela. Ljudje nimajo pravico, imajo pravico do eh, poštenega sojenja. Morali bi tudi pozivati k moratoriju na smrtno kazen, kajti eh, ljudje se seveda lahko motijo. Strinjam se za gospod Kronberg, da bi si morali ogledati možnost, da bi se predstavnik za človekove pravice Evropske unije vključil v razpravo z Iranom. Mislim, da je treba podariti tudi vabilo predstavnika za človekove pravice iz eh, UNO v Iran. Torej, to so bile moje poglavitne točke, v zvezi s tem bom predložila tudi predlogo sprememb. Pozivam pa vse kolege, da se udeležijo tega priporočila, ki je zelo pomembno. Strinjam se, da je to zelo občutljiv trenutek, kaj ti. Tisti, ki si želijo in so pripravljeni na reforme v Iranu bi morali ta hip res storiti vse, kar je v njihovih eh, močeh, da bi se to tudi zgodilo. Treba je ohranjati eh, to možnost. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa gospod Belder za skupino FD. Ja, dankujem, mene je voziter, ki je eh, med hrota andah. Najlepša hvala. Zelo pozorno sem uh, prisluhnil vsem govorcem in prebral besedilo gospod. Filipi Muniz. Sam sem nekdani poročevalec za to temo in razumem, da je zelo težko obravnavati vse eh, teme in vsa vprašanja v omenem obsegu. Eh, resnično me skrbi jedrsko vprašanje. Ko je gospa Muniz govorila o mejniku, mislim, eh, da moramo na to gledati relativno. Še vedno me to zelo skrbi. Eh, skrbi pa me tudi eh, zunanja politika Irana v tem trenutku. Poleg tega situacija na področju človekovih pravic. Eh, zdi se, da se je ta pod predsednikom Ruhanjem poslabšala. Mm, ta situacija mora zdaj biti grozljiva zaradi hudih skrbi, ki jih imam v zvezi s tem in jih ne vidim v besedilu, bom podal določene predloge sprememb. Ljudje so omenjali problem z drogami v Iranu in iranski družbi. Eh, s tem se borimo seveda tudi tukaj v Evropi. Eh, iranska revolucionarna eh, straža, ki je neka hrbtenica iranske države, je tudi povezana s tihotapljenjem drog. Tako da imamo notranji problem. Poleg tega so problemi tudi z Afganistanci ko govorimo o Afganistanu, naj povem, da je Iran eh, dolga leta imel veliko število afganistanskih beguncev. Zdaj pa eh, sem prebral, kako Iran obravnava to vprašanje eh, priseljencev. Teh je lahko tudi več milijonov. Prebral sem, da vprašanje afganskih beguncev predstavlja neko geopolitično igro, ki se odvija med Teheranom in Kabulom. Begunci so izrabljeni v tej igri in to je grozljivo v trenutni humanitarni situaciji teh afganistanskih beguncev. Oni so kot neki talci v tej igri. Če si iransko družbo pogledamo od blizu, potem vidimo, da bi lahko poročilo vključili še veliko problemov. Številne te probleme lahko izvedemo na eh, delovanje trenutnega režima. Ta naj bi bil bolj liberalen kot predhodnji, ampak še vedno eh, prihaja do notranjih bojev in zanima me, ali bo predsednik Ruhani eh, dosegal Eh, določene dogovore. Upam, da bomo na koncu dobili razumne predloge sprememb, ki bodo upoštevali dejstva v državi. Moramo biti pošteni in reči, da Evropska unija in ZDA, da sta pravzaprav eh, iz Irana naredila nekega partnerja. Proučiti bomo morali, ali je Iran pripravljeni igrati to igro in spoštovati kriterije, ki so bili vzpostavljeni za to. E, zdi se mi, da je to nevarna igra. Zagotoviti moramo, da bomo imeli tudi nek uh, načrt B. Hvala, gospod Belder. Zdaj pa lahko to razpravo zaključimo oziroma poročevalka še dobi besedo za zaključek. Gracias. Hvala. Mm, gospod predsednik. Uh, oprostite, gospod Moniz, še gospod Salafranka se je javil v besedi. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. E, nisem imel namena prositi za besedo, ampak eh, gospod Zaleski, poročevalec v senci moje skupine, e, mi je poslal sporočilo, da zaradi volivne kampanje ne more priti danes na e, to zasedanje, na to razpravo. E, Eh, ampak eh, napisal je, da je priporočilo gospe Muniz dobro, treba je poudariti situacijo na področju človekovih pravic. V prvih dveh tednih januarja je prišlo že do 40 usmrtitev v Iranu in zato, gospod predsednik, je pomembno oceniti eh, različne interese, ki so povezani z našimi odnosi z Iranom. Eh, kar se tiče jedrske energije, je bil eh, sporozum iz Ženeve eh, pozitiven. Želim pa opozoriti poročevalko tudi na potrebo, ki jo omenja naš poročevalec v senci, namreč, da se okrepi spoštovanje človekovih pravic v Iranu. glede na ta uh, trenutek in na uh, situacijo v tem trenutku bi morali eh, se Iranu približati. To je povedala poročevalka. Mm, Služba za zunanje delovanje in države članice so bile tukaj eh, zelo uspešne. Mislim, da mi kot Evropski parlament moramo podpreti ta prizadevanja SZD. Moramo pa tudi kot institucija poudariti uh, ta uh, sporazum in ga postaviti tudi v kontekst človekovih pravic. Tukaj bi morali uh, si prizadevati za bistvene izboljšave na področju človekovih pravic. Mm, zagotoviti moramo, da bo. Uh, od poslanec, posebno od poslanec Združenih narodov za človekove pravice, eh, dobil eh, vizum, ki ga potrebuje za eh, svoje delo in to bi tudi prispevalo k izboljšavi situacije na področju človekovih pravic. Hvala, gospod Salafranka, zdaj pa gospa Muniz. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem za komentarje. Mm, besedilo je odprto še za nadaljne predloge sprememb. E, nekaj stvari je jasnih. E, zdaj nismo še e, prišli iz države, ki, v kateri bi vladalo zlo, pa bi potem prešla v neko popolno državo. To ni res. Smo pa na začetku pozitivnega procesa, ki bi ga bilo vredno nadaljevati. Iran zaradi jedrskega vprašanja ni bil vključen eh, v mednarodno skupnost, tudi ne zaradi človekovih pravic. Ehm, zdaj se stvari izboljšujejo, Evropska unija je tukaj dosegla velik uspeh, sama sem tega vesela. Upam, da bo prišlo še do podobnih eh, drugih uspehov. Ehm, to je zelo eh, ranljiv proces, to je menila tudi gospa Šake. Ne smemo zdaj biti zadovoljni z iransko situacijo, lahko pa izkoristimo to priložnost, ki jo eh, predstavljajo ti novi elementi. Eh, ti kažejo na to, da se eh, lahko izboljša situacija in da se Iran lahko bolje vključi v mednarodno skupnost, ter da se odnosi z Evropsko unijo lahko okrepijo. Pri sankcijah ne gre samo za to, da se zamrzne sredstva eh, visokih uradnikov, gre tudi za to, da se ne sme izvažati iranske nafte. To slabo vpliva na številne države eh, Evropske unije. Vedno imamo več pogojev. V tem poročilu ustrajamo pri tem, da je treba eh, z Iranom odpreti tudi vprašanje človekovih pravic in ustrajati pri tem. Gospa eh, Šake je povedala nekaj o vodni izjavi E. Napisali eh, smo, da še vedno prihaja do rednega kršenja človekovih pravic. Ne vem, kako bi drugače to povedali, kako bi bolj odločno povedali, da se še vedno sistematično kršijo človekove pravice v Iranu. To potem analiziram v večini odstavkov. Velik del tega mnenja se ukvarja predvsem z vprašanjem človekovih pravic. Res je, da se je pod novo vlado povečala številka usmrtitev. Uh, veliko zagovornikov človekovih pravic je še vedno v zaporu. Ampak eh, vse skupaj ni odvisno od vlade, ampak od eh, sodne veje oblasti in tukaj eh, so na oblasti ostali hardlinerji, torej konzervativna veja. Ti želijo zaustaviti spremembe tako pri jedrskem vprašanju, kjer tega pač ne morejo, uh, zato pa so toliko bolj ustrajni pri uh, človekovih pravicah. Tisti, ki nasprotujejo rohanju v Iranu, uh, imajo drugačno stališče od našega na področju človekovih pravic. Mi bi morali to tendenco spremeniti, vendar pa Eh, si ne smemo zapriti vrat. Eh, Rohani eh, je začetnik nekih sprememb, pozitivnih sprememb, ne smemo pa mu pripisovati preveč, kaj ti določenih stvari ni uspel spremeniti. Glede verodostojnosti Evropskega parlamenta, gospod Belder, z vsem spoštovanjem, kajti vi ste bili tudi poročevalec in sama sem bila poročevalka v senci pri prejšnjem poročilu. Torej, Kar se tiče verodostojnosti Evropskega parlamenta, eh, naj povem, da je težko uskladiti naslednje. Eh, v prejšnjem tednu v Strasburu smo eh, sprejeli poročilo Saudski Arabiji. Tam v enem odstavku od Saudske Arabije zahtevamo, da spremeni svoje zakone o verski svobodi, odstranili pa smo odstavek, ki je tudi povezan z versko svobodo. E, če to primerjamo z Iranom, mislim, da ne moremo imeti dvojnih meril. V obe državi se nahajata v eksplozivni e, situaciji. Obe sta uh, pomembni državi v svojih regijah, v uh, Eh, arapskem in perzijskem svetu. Če v Evropskem parlamentu zanikamo določene vidike, ki se pojavljajo v Saudski Arabiji in so negativni, pri Iranu pa bi eh, potem ustrajali pri vsaki podrobnosti, naprimer pri skupnosti Bahaji v Iranu, mislim, da e, bi s tem izgubili verodostojnost, ki jo želi imeti Evropski parlament. Moramo biti objektivni in realistični. E, objektivni to ne pomeni, da smo blagi do ene države in strogi do Irana. Moramo biti objektivni do vseh in imeti uravnoteženo stališče. pri Iranu vedno ustrajamo pri eh, eh, tem, da je treba onemogočiti hardlinerje. Eh, v Združenih državah pa so še pred kratkim govorili o obnovitvi sankcij. Mislim, da moramo ustrajati pri tistih dveh temah, ki nas eh, skrbita, to je jedrsko vprašanje in pa človekove pravice. Eh, opozarjati moramo eh, tisti del iranske oblasti, ki se ne osredotoča dovolj na spoštovanje človekovih pravic, da to stori. So he will. Hvala, gospa Muniz. Eh, S tem lahko zaključimo to točko na dnevnem redu. Naj povem še rok eh, za predloge sprememb. Eh, torek 18. februar ob 12. je tu. Z nami je gospod Howitt, tako da lahko začnemo že z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer pakistanska politična vloga in regionalna vloga, vloga Pakistana. Razpravljali smo že o tem osnutku poročila gospoda Zale 5. decembra lani. Zdaj pa eh, besedo takoj predajem gospodu Hawitu, da nam spregovori o tej temi. Hvala, opravičujem se v imenu gospoda Zale, ki se danes ni mogel udeležiti tega zasedanja, zato bom sam predstavil njegovo poročilo. Eh, predstavil bom tudi določene predloge sprememb. Eh, gospod Zala se zelo zanima za Pakistan. Eh, sam je bil deležen tudi pri opazovanju volitev lansko leto, tudi gospod Galer je bil tam in še drugi kolegi. Veseli me, da so tu kolegi, ki bodo prispevali k poročilu gospoda Zale. Eh, namen tega poročila je, da se eh, okrepi oziroma spodbuja demokratična tranzicija. Eh, prvič je prišlo do civilnega prenosa oblasti v nedavni zgodovini te države po lanskih volitvah. In za gospoda Zalo to pomeni priložnost, da Evropska unija okrepi svoje odnose s Pakistanom. Pakistan ima pomembno vlogo v regiji, pomembno vlogo tudi pri boju proti terorizmu, boju proti neširjenju orožja, proti preprečevanju trgovine z drogami uh, in uh, ko gre za stabilizacijo Afganistana. Treba je zagotoviti uh, tudi uh, razširitev demokracije v regijo FATA, uh, poleg tega, gospod Zala upozarja na spoštovanje človekovih pravic v Pakistanu. Kot eh, lahko pričakujete, eh, si poročilo prizadeva za eh, eh možnežo vladavino prava, za civilne institucije, za organe civilne družbe in tako naprej. V poročilu eh, poudarjamo, da je treba Pakistanu še naprej pomagati prek razvojne pomoči. To je bilo pred kratkim potrjeno na plenarnem zasedanju. Vendar pa eh, moramo preseči razvojne in humanitarne teme. Eh, večjo pozornost je treba nameniti varnostnim vprašanjem, eh, političnemu sodelovanju, Eh, in drugim vprašanjem tako, da bodo odnosi med EU in Pakistanom postali bolj eh, poglobljeni in politično zaznamovani. Eh, Pakistan mora odigrati konstruktivno vlogo v regiji. 58 predlogov sprememb smo prejeli k temu poročilu. Gospod Zala se strinja z večino teh predlogov sprememb podprl, eh, jih bo v veliki meri, eh, kaj ti meni, da eh, krepijo vsebino poročila. Noben predlog spremembe ni v nasprotju s poročilom tega mnenja, prizadevali pa si bomo za konsens med političnimi skupinami. Pet osnutkov kompromisov je že bilo oblikovanih ti se ukvarjajo predvsem z širjenjem jedrskega orožja in eh, s človekovimi pravicami. Eh, Sporočevalci v senci smo se eh, strinjali pri večini predlogov sprememb. Mislim, da ne bo nekih razhajanj. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in skupinam za odlično sodelovanje z gospodom Zalo. Upam, da bo glasovanje jutri zjutraj potekalo kar najbolj gladko. Hvala za vse. Hvala, Richard. Besedo eh, predajam gospodu Galerju, ki je poročevalec v senci skupine e ELS. Najlepša hvala. Rad bi se presrčno zahvalil kolegi Zala za to poročilo, ki je zelo obsežno in osvetljuje vse vidike, ki so pomembni za razvoj v Pakistanu in regiji, v kateri se država nahaja. Na široko je predstavil tudi možnosti sodelovanja Evropske unije s Pakistanom in mislim, da smo pomemben in priznan partner za Pakistan, mi kot Evropska unija in mislim, da je tudi pravilno zastavil težišča, naprimer pri razvojnem sodelovanju na področju izobraževanja, izobraževanje, izobraževanje in še enkrat izobraževanje je tisto, kar se vedno reče, potem drugič eh, spodbujanje demokracije in vesel sem, da sem v mnogih letih tudi jaz dal svoj prispevek ne zgolj pri opazovanju volitev, temveč tudi eh, pri tem, kar pride po volitvah. In eh, tretje pa je to, kar smo začeli z GSP, eh, se pravi, mi širimo eh, potencijale z širjenjem trgovine. In tudi na področju delovnega prava, nediskriminacije žensk in deklet lahko dosežemo zelo veliko v okviru GSP. Eh, mislim, da so tu omenjeni eh, vsi vidiki, imeli bi nekaj manjših opomb. Naprimer, če se lotevamo teme, kot so odnosi med Pakistanom in Kitajsko, eh, ti odnosi naj bi stabilizirali regijo in nek odvisni stavek, v katerem rečemo, naj ne bi spodkopavali, eh, eh, potem pravzaprav nekako eh, namigujemo da bi lahko odnosi med pakistanom in kitajsko spodkopavali eh, stabiliziranje v regiji. Ne, torej tega ne smemo na ta način formulirati, vendar to so malenkosti, ki jih lahko še popravimo, sicer pa podpiramo pet eh, kompromisov, in kompromis 2 v najnovejši različici. To moram še izpostaviti in sicer pa še prisrčno hvala in strinjamo se s tem poročilom. Hvala. Hvala lepa, Mihajl. In sedaj dobi besedo predstavnik, eh, predstavnica eh, službe za zunanje delovanje, gospa Mihela Wright. Um, uh, uh, Hvala za priložnost, da vam spregovorim. Poročilo je zelo dobrodošlo. Uh, Služba za zunanje delovanje pozdravlja priložnost, da se spregovori o regionalni vlogi Pakistana. Nasplošno menimo, da so v poročilu izpostavljene vse ključne teme. Mm, pomembno je, da se spregovori o GSP. Eh, kajti to je relativno gledano novost in odpira možnost, da Evropska unija razširi dialog o človekovih pravicah, o mm, delavskih in okoljskih konvencijah s Pakistanom. Eh, na ta način smo dobili tudi priložnost, da povečamo eh, gospodarske priložnosti za Pakistan. Evropska unija je večkrat eh, poudarila eh, tudi v sklepih eh, zunanje politike, da smo zavezani razvoju Pakistana. Vloga Pakistana v regionalni politiki je ključnega pomena. Menimo, da je treba izkoristiti vsako priložnost, da se poudari naša podpora Pakistanu in da se poudari tudi vloga Pakistana v regiji. Pakistan prispeva k gospodarski rasti in tudi k miru v regiji. Hvala. Mač. Uh, Hvala. Uh, še Richard, izvolite. Uh, I can be, um, uh, very quick. Zelo kratek bom. Uh, odprt sem za predloge gospoda Galerja. Uh, prenesel jih bom uh, gospodu Zali. Imamo uh, 31. predlog spremembe zelenih. Uh, Eh, če boste eh, do jutri eh, predstavili ustni predlog spremembe na to temo, bom seveda ga sprejel in bom vse skupaj prenesel tudi gospodu Zali. Hvala. Hvala. Še sporočilo. Jutri zjutraj bomo glasovali o tem poročilu. Zdaj pa še zadnja točka ki je na sporedu za danes popovdne. In sicer zunanja politika EU v svetu kulturnih in verskih razlik. Poročevalka je gospa Marjeta eh, Džanaku, eh, ki kar predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To poročilo je zelo pomembno za zunanjo politiko Evropske unije. Zlasti v zadnjih desetletjih je ta tematika postala izredno pomembna, kajti verske in kulturne razlike so se še povečale in so postale politični element. Vrednote in načela Evropske unije pa so uh, bile vedno neobremenjene z vero in kulturo. Tu želimo torej imeti neko ločitev, želimo objektivno ravnanje in mi tu želimo se opirati na vrednote in eh, pravice v Evropski uniji, človekove pravice. Eh, enakopravnost eh, spolov, ver, kultur in podobno. Rada bi spomnila na to, da so v poročilu še enkrat omenjene temeljne vrednote evropske politike. Omenjena je vloga Evropske unije v mednarodnih eh, eh organih, na mednarodnem političnem prizorišču. Eh, Eh, potem pa tudi razvoj, ki izhajajo iz verskih in kulturnih eh, razlik v mednarodnih eh, okoljih tu gre tudi za zanesljivost, gre za verodostojnost, doslednost in usklejenost politike Evropske unije. Eh, bilo je nekaj predlogov sprememb in sodelovali smo s kolegi in kolegicami in našli smo 15 kompromisnih predlogov sprememb. S temi smo združili druge predloge sprememb, pa določenih pač eh, v kompromisnih predlogih sprememb nismo mogli upoštevati. Eh, v pogovorih s poročevalci v senci sem napovedala, da bom predlagala še en predlog spremembe glede prisotnost in položaj eh, kristijanov v tretjih državah kajti eh, v zvezi s to temo je bilo zelo veliko predlogov sprememb in te je treba še nekoliko povezati v nek kompromis in predlagala sem torej šestnajsti kompromisni predlog spremembe. Naj ga preberem v angleščino. Izraza skr zaskrbljenost, da je če dalje več nestrpnosti in obžalujemo eh, nasilje super verske skupnosti, eh, Eh, kristijanov, ki jim odrekajo eh, osnovne človekove pravice zaradi njihove vere. V različnih državah je tako eh, in po svetu obstajajo poskusi uničevanja in zapiranja crkva. Iz eh, odzivov pa eh, lahko ugotovim, da se liberalna poslanska skupina ne strinja s tem kompromisnim predlogom spremembe. Eh, SND se pa s tem strinja in tudi EKR. Toliko o predlogih sprememb. Rada bi opozorila tudi na to, da. Eh, sicer kristijani niso toliko krat omenjeni, vendar mi ne moramo zatiskati oči pred situacijo v različnih državah. Mi se ne moramo delati, eh, kot da eh, take situacije ne bi bilo. Sedaj je pač tako, da v Afriki in na Bližnjem vzhodu. obstaja pravzaprav intenzivno preganjanje kristjanov eh, in mi ne moremo reči eh, manj kot including Christian, se pravi vključujoče eh, kristjane. To je minimalno, kar lahko rečemo. E, torej, upam, da bo to sprejeto. Imamo pač to poročilo, predloge za spremembe in mi moramo jasno e, pokazati, da gre za nepristransko e, poročilo. Torej, mi ne želimo reči, da je treba spoštovati samo krščanstvo kot vero. Mi smo pač hoteli hoteli biti zelo previdni in smo hoteli upoštevati tudi vlogo tretjih držav in opazovalcev, vendar iz poročila izhaja jasno, da kulturne in verske razlike ne smejo biti eh, razlog eh, za kršitev človekovih pravic in nasilje. to velja pravzaprav tudi v širši Evropi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in sedaj pričakujem mnenja kolegic in kolegov. Hvala lepa, Marjeta, sedaj pa dobi besedo gospa Ljubčeva. Prosim. Eh, hvala lepa, eh, gospod predsedujoči rada bi na začetku povedala naslednje. Včasih imamo vtis, da sta eh, kultura in vera eh, dve neodvisni področji, ki nista povezani z unanjo politiko, vendar to poročilo dokazuje ravno nasprotno. Po mojem mnenju je to pomembno poročilo spričo mednarodne situacije. Dejstvo je, da eh, se eh, Evropska unija poskuša uveljaviti kot mednarodni dejavnik in zaradi tega je to poročilo tudi zelo pomembno. To je tudi nek politični signal in to je tudi nek politični eh, razmislek. Eh, tu gre tudi za razmišljanje o stališču parlamenta in različnih političnih skupin. Mi namreč delamo na tem, da bi ustvarili neko vzdušje medsebojnega spoštovanja med verskimi in kulturnimi skupnostmi in zaradi tega tudi menim, da je to poročilo tako pomembno. Mi imamo različna politična stališča, eh, v parlamentu smo pa zelo dobro sodelovali eh, vsemi drugimi političnimi skupinami, tudi v lastnih političnih skupinah smo intenzivno obravnavali to temo. Mi podpiramo velik del eh, predlogov sprememb, pri mnogih gre seveda tudi za kompromisne predloge sprememb. E, na podlagi mnenja političnih skupin in našega angažmaja za listino od človekovih in temeljnih pravic je vprašanje kulturnih in verskih razlik zelo pomembno. Zadnji predlog spremembe smo dobili v zadnjem trenutku, uspelo pa nam je to vse eno analizirati. Mislim, da se s tem ne poglabljajo razlike med kulturnimi in verskimi skupnostmi. Ravno nasprotno, eh, tu gre za vprašanje pritiska na eh, krščanske manjšine in to se sedaj upošteva. Eh, torej, mislim, da so predlogi sprememb poročilo še izboljšali, postalo je jasno, da nastopa Evropska unija proti fundamentalizmu, proti ekstremizmu in proti takim tokovom in skupinam. Evropska unija se zauzema za mednarodno uh, situacijo enakopravnosti, čeprav je to seveda zelo težaven cilj. Torej, skratka, mi podpiramo to poročilo. Imamo še nekaj časa do glasovanja. Naša politična skupina bo še enkrat obravnavala to poročilo, vendar v glavnem ga podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. Upam, da imate še dovolj časa za posvetovanje, kajti glasovanje je že jutri prosim. Gospod Štir. E, torej, e, najprej bi se zahvalil e, poročevalki za delo. Hvala lepa tudi za kompromisne predloge sprememb, tudi za novi predlog. Mislim, da je pomembno, da ga vključimo. Torej, podpiram seveda tudi cilj tega poročila, ki želi pojasniti, da nobena oblika eh, radikalizacije in fundamentalizma ni sprejemljiva eh, v zunanjih odnosih eh, Evropske unije. Imam pa še nekaj v zvezi s kompromisom 13. Tu piše, da bi Evropska unija morala promovirati široko interpretacijo verskih drugem. Eh, mislim, da je v eh, prvotnem besedilu pisalo liberalno interpretacijo dogem. Eh, tu bi želel pravzaprav tudi neko strokovno mnenje. Mislim, da ni naloga parlamenta, da se umešava v interpretacijo verskih dogem, kajti po definiciji so te dogmatične in ne fleksibilne in odprte. Cilj je torej, da eh, se eh, verske dogme ne zlorabljajo za politične motive. To je glavni cilj in eh, glavno sporočilo, ki ga želimo poslati. Tu bi morda morali dobiti bolj jasno formulacijo. Nočem, da pač eh, nastane vtis, da se mi umešavajo. Mi ne želimo, da bi verski voditelji diktirali eh, politično agendo in politične eh, institucije ne smejo posegati v interpretacijo verskih dogem. Mislim, da je to pač naše sporočilo. Torej, mi želimo povedati, da ne želimo, da bi se vere zlorabljale za politične namene. Hvala lepa, gospod Štir. Eh, Marjeta, eh, želiš še povedati nekaj besed? Najlepša hvala. Tu imamo torej kompromisli predlog spremembe, ki izhaja iz prvotnega besedila in upošteva različne predloge sprememb. To smo večkrat predelali. To, kar pravi kolega, more open and inclusive interpretation of religious dogma in those countries se pravi to je yeah splošni trend, to je želja, da bi evropska zunanja politika izhajala iz človeških, eh, človekovih pravic in da naj eh, ostaja neodvisna od kulturnih in verskih razlik. Tu tudi piše, da eh, te eh, verske in eh, kulturne razlike ne smejo uporabljati kot pretvezo za ekstremistična eh, dejanja. E, torej jaz sedaj ne vidim možnosti, da bi pač tu še posegala v besedilo, vendar mislim, da tudi tu ni težav, kaj ti pojem dogma. se lahko nanaša tudi na izkoriščanje vere v propagandne namene. To je možno pri vseh verah in vse eh, vere imajo določene dogme in zaradi tega jih je tudi eh, možno zlorabljati in tudi ne vidim razloga, da bi pač to morali spreminjati. Hvala lepa, Marjeta. E, torej glasovanje je jutri do povdan in če ni drugih prispevkov, potem je to bila zadnja točka na našem dnevnem redu. Želim vam še naprej lepo povdan ali pa lep večer in vidimo se jutri zjutraj. S tem smo zaključili današnji sestanek. Hvala lepa.